members present at the New York summit as well as a voilà. Ja, na New Yorkski vrh bo odšla tudi kar velika delegacija Evropske unije in pa sploh Evropska komisija. Brigitte Cipele, prva. Thank you very much and thank you for giving us a short overview and it's really... Hvala lepa za ta krajši pregled. Treba govoriti o predstavitvah in kako to ukrepiti na tem področju. V celoti podpiram to, da seveda morajo revnejše države prevzeti svoje del odgovornosti, poleg tega pa tudi Evropska unija mora prevzeti svoje del odgovornosti, tako da damo tudi zgled drugim, tako da druge države kot ZDA tudi na koncu lahko povečajo svoje, števile, svoje številke. No, gledajte, za mojo politično skupino je zelo jasno, da podpiramo idejo preselitve in pa ponovnega vključevanja v družbo. Ampak ta razprava sedaj je predvsej v kočljivem času. Pogosto slišimo predvsej histerične razprave pravzaprav v zvezi s tem. Dejstva nam kažejo, da lahko storimo več, da lahko naše družbe storijo več, ampak imate posebno strokovno znanje na tem področju, zato me zanima, ali bi lahko dali kakšen nasvet za to, kako bi lahko izboljšali naša prizadevanja, kako bi razširili to sporočilo, torej, da moramo storiti več, tako da bi se ščitili bolj ranljive. Prav tako pa je ključno tudi to, da predstavimo dejstva ljudem, tako da bomo tudi protiv tež negativnim sporočilom, ki jih pogosto slišimo. Carlos Coelho je naslednji. Hvala lepa, Brigit. Hvala lepa. Hvala lepa za to predstavitev. Hvala, ker ste delili svoje izkušnje in pa načrte. Kot prvo, mislim, da lahko rečemo, da EU in pa nekatere države sploh niso uspele ustrezno obvladovati pritoka beguncov. To pomeni, po ene strani se nismo uspeli uspešno lotiti humanitarne krize, ta poteka zlasti v sredozemlju. Prav tako pa nismo uspeli rešiti vzrokov. Upam, da bomo sedaj bolj uspešni. Kolikor sem razumel vašo izjavo, verjamete v to, da je preselitev ena izmed najbolj varnih poti za to, kako gostiti in sprejeti begunce. In pravite, da bi morala Evropa sprejeti več kot 105 tisoč beguncev na naslednjih petih letih, če sem prav razumel pravi govorec. Ali ne mislite, da je to konzervativna številka? Hvala, Marjan Bjork. Hvala. Najprej hvala lepa, gospod Milibend, ker ste prišli in hvala lepa za vaše delo na tem področju. Sedaj gremo tukaj naprej in oblikujemo evropsko politiko na tem področju in vi in pa drugi akteri, mislim, da ste nam lahko veliko pomoč, tudi UNHCR, na primer, je med temi organizacijami. Hvala lepa, ker ste prišli in predstavili svoje stališče. Torej, mislim, da je zelo pomembno, da kot ste izpostavili, da imamo uspešen program preselitev in pa da pri tem ohranimo pravice prosilcev za azil. Vse to je pomembno, predvsem pa moramo tem ljudem dati zatočišče in moramo vsi prevzeti večji del odgovornosti pri tej situaciji. In Evropa res potrebuje to, da se ta zaščita ljudem bolj pozitivno predstavi v javnosti. Zato mislim, da je preselitev dober pristop, tako da stvari drugače predstavimo v javnosti, tako da bo Evropa bolj humanitarno delovala v praksi. Sedaj ne bi šla v podrobnosti, ampak to, kar ste preomenili, je ključno. Tudi s komisijo se bomo še pogovarjali o podrobnostih predloga, ampak mislim, da ste omenili tudi postopek vključevanja v družbo in o tem res moramo govoriti tudi tukaj. Seveda, preselitev omogoča nove možnosti za to ponovno vključevanje v družbo in tukaj se lahko marsikaj česa naučimo, tudi spontano, s časoma v živo. Ampak tukaj vendarle mislim, da se lahko vnaprej nekaj naučimo, tako da bomo bolje predvidevali, kaj se bo dogajalo po Evropi. Bi lahko več povedali o tem, lepo prosim, in pa še nekaj. Kako ste v ZDA obravnavali takšne primere preselitev in pa kakšna je vloga UNHCR? Majte pa ga, da je tudi naslednja, prosim. Gracias, presidente. Hvala lepa. Gospod Miliband, najprej se vam prisrčno zahvaljujem za to, da ste bili tako jasni in da ste nam predali te zelo koristne informacije. Mi imamo na tisoče popisanih listov, opravili smo ure in ure dela. Eh, in vse to je šlo v nič. Veliko problemov smo imeli za svetom, ko je šlo za izvajanje vsega tega, kar smo pripravljali v zadnjih 20 mesecih ali več. Vi ste govorili o nečem, kar se nam zdi bistvenega pomena. In sicer gre za zagotavljanje varnosti za tiste osebe, ki bežijo iz ekstremnih situacij in ki jih je treba mednarodno zaščititi to je ključnega pomena za naše dobro delo. Vidimo, da v žariščnih točkah v, in v drugih eh, mestih, kjer, eh, kamor prihajajo recimo mladostniki, da tam preživljajo zelo težke situacije in to jim, eh, to jim močno škodi. Eh, če bi se izognili takšnim primerom, bi že bolje opravljali naše delo. Eh, zato bi imela dva konkretna predloga. EASO pravzaprav spoveč ne more obravnavati vseh prosilcev azil, za azil v Italiji in pa v Grčiji recimo. Zato me zanima, kakšna je po vašem mnenju najboljša možnost, da bi lahko uh, Eh, delovali ti humanitarni eh, vizumi, ki so prav tako bili predlagani. Hvala lepa, predsednik. Zanima me, kako delate na področju integracije, naprimer v Libanonu. Bi lahko to bolj natačno predstavili? Pa še nekaj. Vojne na Balkanu iz preteklosti, te so zelo vplivale na Rome in zato so potem Rome naselili v Italijo, v Nemčijo in tako naprej, sedaj pa jih pošiljajo nazaj, potem ko so v bistvu vem, v Italiji preživeli 20 let, marsikdo potem postane apatrit, brez državljanstva. Kako delate na tem področju? Naprimer, nekdo se kot otrok rodi v Nemčiji, govori samo nemško, potem pa jih sedaj prisilijo, da gredo nazaj v svoje države izvora. Potem naprej v Italiji imamo otroke, ki so sedaj že mladoletniki ali pa odrasli in sedaj nimajo možnosti, da gredo v šolo ali pa da dobijo službo in tako dalje. Ali govorite o, tudi o teh stvareh? To so zelo dogoročni postopki. Hvala lepa, Cecil. Hvala lepa, imam dve vprašanje pri tej temi. Pravzaprav smo poskušali, poskušali izoblikovati evropske programe za preselitev in premestitev, ampak do sedaj še ni bilo pravih rezultatov. Kot ste videli, smo nedavno videli tudi dvig novih prišlekov v Italiji. Vedno več je bilo takšnih primerov. Število novih prihodov je sedaj više, kot pa so bila prej pričakovanja. Prav tako se je zelo povečalo število mladoletnikov brez spremstva. Ta rast je pravzaprav eksponentna. Ko govorimo o teh programih, tako o programih preselitve kot premestitev, se pogosto ne posvečamo dovolj mladoletnikom brez spremstva. Kakšna jamstva da na voljo, naprimer, gostujoča država za to, da bo zaščitila te otroke in kako so ti otroci potem del širših programov. Sedaj pa še nekaj, humanitarni koridori. Kakšen je vaš prispevek k tem koridorjem? Italijanska civilna družba je edina organizirala takšne koridore. Govorim o dveh lokalnih skupnostih, ki sta to organizirali. Ta humanitarni koridor je bil tudi vključen v poročilo na lasto pobudo, ki je bilo tukaj sprejeto v Evropskem parlamentu. Želeli smo govoriti o humanitarnih vizumih, naprimer. Zato me nekaj zanima, kako vse to vključiti v vaše programe, tako da lahko tudi druge države sledijo pilotnim projektom, o katerih sem sedaj govorila. Hvala lepa. Da, preselitev je pomemben del poročila o migraciji. In še naslednja, prosim, gospa Winberg. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, gospod Miribent. Preselitev je za mojo stranko zelo pomembna, vendar pa držav članic ne smemo prisiliti. V to lahko podamo samo priporočila, da naj sprejmejo begunce. To počnemo in ugotavljamo, da skoraj polovica držav članic tega ne počne. Torej, priporočila so, ne želimo, da bi bilo zavezujoče, vendar pa morajo države prevzeti odgovornost. David. Dejali ste, da je škoda, da bo Velika Britanija izstopila. S tem se ne strinjam. Mislim namreč, da je zelo dobro, da boste izstopili. Upamo, da bomo kmalo imeli tudi Sveksit, torej da bo tudi Švedska zapustila EU. In mislim, da se bo to nadaljevalo. In potem bi morali tudi zelujske države sodelovati. To so najbogatejše države, pa ne spremajo beguncev. Kaj pa to? To bi rada vedela od vas. Hvala lepa. Še kdo? Ana Gomeš, prosim. Hvala lepa. Kakšna je vaša ocena glede tega, kaj se dogaja s porazumom med EU in Turčijo? Dogovor v bistvu, temačen dogovor, tako jaz to imenujem, EU-Turčija. V smislu, da so deportirali ljudi, ne da bi sploh imeli možnost zaprositi za azil. Kakšno je vaše mnenje glede seznama za skrbniški sklad, ki bi naj povezal migracije in trajnostni razvoj v okviru procesov Lavaleta Kartum? Etiopija je na vrhu tega seznama. In to je država, ki dobi zelo veliko pomoči razvojne pomoči od EU, v bistvu pa ubija svoje ljudi in povzroča begunske tokove. Kaj, kakšna je vaša ocena glede tega? Hvala lepa. Nikoli ne smem reči, če je še kdo, ker potem vedno pridejo težave, ampak to je demokracija, kaj ne? Tako, hvala lepa. David, prosim za odgovore. Hvala lepa za odlična in zanimiva vprašanja, ki spostavljajo najpomembnejša vprašanja za vaš mandat. Skušal bom odgovoriti na njih po vrsti. Najprej vprašanje gospoda Koelja. Tožili so me že veliko stvari, ne pa običajno, da sem konzervativen. Sto osem tisoč na leto raven, kot minimum, ali ni to preveč previdno? Ne, to je realistično. Od 9000 na leto, po podatkih za naj, do 108000, to pomeni precejšno praktično prizadevanje. 108000, ne bi rekli, je minimum, vendar pa glede na eh, številko za naj 1,2 milijona v petih letih, če bi torej bili pri 108 tisoč, je to realistična podlaga, da bi tudi ZDA pritegnili v to. Torej neka simetrija že vlada. Moram pa reči, da seveda je to resnično realistična ocena, ki smo jo podali, kaj ti razumemo, da skušate ustvariti nekaj novega. Potem pa zadnje vprašanje o vlogi zaljivskih držav, mednarodne številke kažejo številko nič pri sprejemu beguncev strani izraelskih držav, ki niso podpisali mednarodnih konvencij, ženevske in tako dalje. Seveda pa to ne pomeni, da ni veliko sircev v Zaje ali v Saudski Arabiji. Kakšen je naš argument? Naš argument je, da bi te države morale podpisati mednarodne konvencije in to kar se da hitro. In ustrajali bomo še naprej, da je največ srcev v teh dveh državah kot migrantov, ne kot beguncev, zato da je pomembno, da tudi spremljajo begunce. In to je povezano z nekaj drugimi vprašanji. Pomen, po našem mnenju, da ohranimo integriteto opredelitve begunca in begunskega sistema. To smo dobili leta 51 in potem 67 s protokolom. Torej, podelitev pojma begunec in pravice, ki jih imajo. Mislim, da je potrebno breniti pravice in razliko med nekom, ki beži za svoje življenje in ki nekom, ki beži za to, da bi se zagotovil boljše življenje. Ne, da je eno boljše, eno slabše. Razlika je in mislim, da je potrebno to razliko obdržati. In potem se navezujem na vprašanje, kakšen je najbolj učinkovit način dela v izvornih državah. Poročilo, o katerem ste govorili, je govoril o prosilcih za azil v Grčiji, kako obdelujejo njihove prošnje. Sedaj imamo osebe v Evropi, ki dostavlja vodo in humanitarno pomoč pomaga pri določenih zadevah, tudi prevajalcih in tolmačih, da bi olajšali zadeve pri postopku pregleda v Grčiji. Najbolj učinkovit način za eh, zvorne države, veliko izkušenj že imamo, ona HCR pregleduje begonsko populacijo in jih registrirajo. Kanadska vlada je bila izvoljena konec lanskega leta in so dali, da bodo v letu dni sprejeli 25 tisoč sirskih beguncev. To so storili v devetih mesecih. In UNHCR je izbral skupino, oni pa so izbrali. Torej, sistem obstaja in mislim, da tukaj ni blokade. Potem, ali imamo programe za apatride, ljudi brez državljanstva, ne, tukaj nimam kaj zapovedati. Kar se tiče mladoletnikov, se je brez spremstva, mislimo, da je to eden od škandalov v tem trenutku, celo razmera v Kaleju, 900 otrok, je tam 500, mislim, da jih ima dostop do Združenega kraljestva, vendar pa jih v Združenem kraljestvu ni. Primeri, kot so ta, so ključnega pomena za to, da ohranimo podobo miru in zagovarjanja evropskih vrednot. Sedaj pa še zadnja točka. To se v bistvu navezuje na prvo vprašanje gospe Zipr. V bistvu je šlo za politiko, ki tiči za tem. Če bi bil boljši v politiki, morda ne bi upravljal tega dela, ki ga upravljam sedaj, tako da morda nisem najboljša oseba za to, da svetujem, kako izvajati politiko na tem področju. Vendar pa te povezujem tudi z gospod Bjork, ko ste dejali, kako to ukviriti na pozitiven način. Dve praktični točki. Nič ni bolj odločnega kot pričanje beguncev samih. Zato mislim, da je zelo pomembno in za vas kot izvoljene predstavnike za me kot voditelja nevladne organizacije, da damo glas beguncem. Najbolj prepričljive zgodbe pridejo ljudi, ki so bežali za svoje življenje. To mislim, da je pomemben razmislek glede našega dela, ki ga upravljamo globalno in v Evropi. Potem še ena točka, o tem sem govoril vsi noči. 36 držav v ZDA ima guvernerje, ki pravijo, da si sircev ne želijo v svojih državah. najbolj odločni politični glasovi prihajajo strani mestnih županov, ki so v državah, ki želijo prepovedati sircem prihod. Teksas, naprimer, župana Houstona in Dallasa sta govorila, da je prihodnost njunih mest odvisna od odprtja za begonce tudi za srce. In potem širši razmislek. če se Evropska unija ukvarja samo s simptomi begonske krize, potem to ne bo rešilo težav. Potrebno se je rešiti vzrokov za težave in, in seveda simptomov. Vzrok različnih sporov, vzroki so različni, Afganistan je različen od Somalije, Somalija od sirske krize. Vendar pa mislim, da se moramo lotiti vprašanj, ki se pojavljajo na mejah Evrope, pa tako pa je potrebno z Libanonom, Jordanijo, Turčijo sodelovati, zato da bomo potem imeli učinkovit politični odgovor. Naš edini komentar, kar se tiče dogovora s Turčijo, je, da se je potrebno na turški strani učinkovito lotiti tih otapljenja z ljudmi. To je pomembno tako za Turčijo kot za EU in potem nadalje. Zadnjih 5-6 let se sodelovanje med Turčjo in EU ne razvija tako, kot bi se moralo. Govorimo drug mimo drugega in smo izgubili veliko časa. Sedaj, kar se tiče premestitve, ko pravijo, da bi si izmenjavali toliko begunca, koliko jih oni pošljajo za ekstreme EU. Kakorkoli, že Turčija je v zadnjih petih letih imela 2,7 milijona beguncev in to je tudi ključen odziv. Vendar pa, torej, to je odgovor, dolg odgovor na prvo vprašanje, da se je potrebno lotiti tako simptomov kot vzrokov za te težave. In tukaj potrebujemo ustrezen politični odziv. Thank you. Thank you very much, David. That Hvala lepa, David. Tale aplaus, ki so vam ga namenili, je še prav posebno pomemben, ker aplauzov ni prav veliko v našem odboru. Dobro, torej, kar se tiče okvira za preselitev, kar se tiče prispevka mednarodnega odbora za reševanje je seveda vaše delo zelo pomembno, obisk v New Yorku, v Jordani, v Libanonu. To prihaja po intenzivnem delu z vami, vašo skupino in vami. Tako da mislim, da imamo z IRC dober odnos in nadaljevali bomo z našim delom pri preselitvah in pri drugih vidikih migracij. Zelo vesel sem, da uporabljate svoje znanje na tem področju. Hvala lepa za vaš čas danes. Mislim, da so poslanke in poslanci tudi uživali v tem. Hvala lepa. Colleagues, we, uh, now move on to... Tako. Sedaj pa četrta točka na dnevnem redu, to je okvir Unije za preselitev. To je predstavitev komisije. Glede na prejšnjo predstavitev bo komisija predstavila svoj predlog glede okvira za preselitev ko bomo skušali spremeniti uredbo, to je del drugega svežnja za skupni azilni sistem. S tem predlogom želimo imeti bolj usklajen okvir za preselitev znotraj Evropske unije. Leta 2009 je komisija že pozvala programu za preselitev unije in smernice za tak program. Potem 2015 po priporočilih komisije o Evropskem sistemu preselitev pa je svet sprejel uh, sklepe 20. julija 2015, da bi preselili 22.504 oseb, tisti, ki potrebujejo zaščito glede na prostovoljne obljube držav članic. Po petem poročilu so preselili samo 8268 oseb, to je bilo objavljeno sredi julija. To pomeni, da nismo niti na pol poti do cilja po letu dni. Kar se tiče prispevka k temu, da bi zadostili globalnim potrebam. Torej, potrebujemo učinkovit to schemo za preselitev in to je tudi ključni cilj in to smo že izpostavili tudi prejšnji teden na odboru Libe. Tako se da začenjamo z delom in se veselimo predsednitve komisije, da bi imeli prvo schemo na ravni Evropske unije o preselitvi. Gospod Nilsen, prosim, beseda je vaša, potem pa bom dal besedo poročevalki Malin Bjork. Najprej gospod Nilsen, prosim, beseda je vaša. You, uh... Hvala lepa. Veseli me, da imam možnost predstaviti ta predlog. Kot ste omenili, bi to vključevalo, da bi naša skupna zina politika imela sedaj večjo strukturo, kar se tiče preselitve. Kar se tiče konkretnih ciljev, predlog vsebuje tri. Najprej, varni in pravni kanali za mednarodno zaščito za begonce, ki prihajajo. Drugič, prispevek zmanjšanju nezakonitih migracijskih tokov in tretjič, da dovolimo Uniji, da prispeva k mednarodnim pobudam na tem področju, kot je, da imamo skupno evropsko pobudo, obljubo glede globalnih preselitev, s čimer so začeli za nas. Kaj bi bilo v tem okviru? Dva elementa. Prvič, dogovor o letnem načrtu za preselitev v Uniji. Tu bi imeli skupne številke, ki bi jih potem v naslednjem letu države članice skušale izpolniti tudi razdelitev med državami članicami, pa tudi glavne geografske prednostne naloge, torej na katere regije in države članice bi se osredotočali v tistem letu. Načrt bi bil izvajan za eno ali več schem za preselitev. Vsaka schema bi se osredotočila na izvajanje preselitev v določeni državi ali regiji. Tukaj bi imeli specifične ciljne skupine. Bolj podrobno pa lahko potem govorimo o tem v povezavi s posamičnimi schemami. Kako bo zgledal postopek na hitro? Kako bi načrte in scheme pripravljali? Prvi korak bi leto pred načrtom za preselitev bi začeli s posvetovanji, ki bi jih komisija naredila na ravni odbora, na visoke ravni za preselitev. To bi vključovalo tudi Evropski parlament, države članice, UNHCR in IOM. Tukaj bi se pogovarjali o tem, kaj bi EU naj storila naslednje leto glede preselitev, kakšen bi naj bil skupni cilj, glede števila, kakšne bi bile prednostne naloge in kako bi se osredotočali na naša prizadevanja. Glede na rezultate in razprave tega odbora bi komisija predlagala potem izvedbeni sklep za svet, ko bi potem določili število, pa tudi splošne geografske prioritete. Spostavili smo eh, izvedbeni akt sveta, kajti mislimo, da je to upravičeno v tem primeru. Ta izvedbeni sklep je torej imel letni presveditveni načrt, skupno številko in prednostne naloge. Istočasno pa bi komisija predlagala proračun za naslednje leto po no-, običajnem postopku in v tem postopku bi vključevali tudi potrebne finančne vire za financiranje števila oseb, ki so predvideni za preselitev. Torej, vse skupaj bi teklo sporedno, ta načrt in sprejem proračuna. Zadnje priprave bi potem bile, da bi komisija sprejela en ali več izvedbenih sklepov, ki bi potem ocevali eno ali več schem, kolikor bi jih imeli, lahko imamo eno ali več, ko bi imeli dogovor, da se osredotočimo na preselitev iz ene določene države, torej ena schema za določeno leto, lahko pa bi se dogovorili, da bo EU imela tri prednostne regije ali države članice, kodr bi potem izvajali preselitev. Bi imeli potem tri scheme, torej vse odprto za okoliščine in prednostne naloge, ki si jih želimo zadati. Pri pripravi preselitvenih načrtov in schem je kar nekaj elementov, ki jih moramo upoštevati. To vključuje število oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito v določeni regiji ali državi. V zvezi s tem moramo izpostaviti, da gremo nekoliko dlje, kot je to mednarodno opredelitev preselitev. Tukaj upoštevamo tudi notranje razseljene osebe, ki potrebujejo zaščito. Torej, da ne vedno osebe, ki so se selile v drugo državo. Pri pripravi načrta in schem bomo seveda skušali zagotoviti dopolnjevanje z drugimi finančnimi sistemi v določeni državi, kjer begunci so, prav tako pa tudi preselitveni ukrepi, ki jih izvajo druge države. Gledali si bomo splošne odnose EU glede sodelovanja s to tretjo državo, tudi kar se tiče prizadevanj te tretje države ali pripravljenost, da zaduši nezakonite migracijske tokove v EU ali da pripravi svoje eh, azilne sisteme. Kot sem že dejal, To so faktori, ki jih je potrebno upoštevati. To ne pomeni, da bodo ti faktori, torej sodelovanje pri nezakonitih migracijskih tokovih del načrta ali scheme za preselitev. Lahko bi to bilo. Lahko pa to ocenimo posamično po primerih, ko pripravljamo schemo in načrt. In še zadnji dve stvari, kar predvideva predlog bolj jasen skupni postopek in skupne kriterije za dejanske postopke odločanja glede preselitve, ko bi potem vsaka država članica sprejela osebe, kakšni bili kriteriji, postopki in kakšen status bi osebe potem dobile. To bo torej tudi prvič, da bomo imeli jasne skupne postopke v evropski zakonodaji, in to bi potem na enak način uporabljali vse države članice. Seveda pa bi države članice ostale odgovorne za odločitev v posamičnih primerjih. Imamo dva tipa postopkov. Scheme za preselitev bi glede izbire, kateri postopek uporabiti, v kateri schemi. Najprej bi imeli običajni postopek, tradicionalni postopek za preselitev, ki velja v državah članicah sedaj. To je daljši postopek traja leto do dve. To bi nekoliko skrajšali, vendar pa to je bolj temeljit postopek, ko se točno ugotovi status pred podelitvijo statusa begunca in potem hitrejši postopek, drugi postopek, to je pa torej pospešena možnost in tukaj bi izkoristili to, kar država članica uporablja sedaj v Turčiji, predvsej uspešno ko države članice odločajo hitreje kot tako ali prej o preselitvi posameznikov s takim hitrejšim postopkom. V tem predlogu predvidevamo, da bi tukaj imeli tudi določeno zaščito, kajti pomembno je, da se tak postopek izvrši krajšem času. Torej, odvisno je, katere postopke bi uporabljali za določeno schemo, vendar pa države članice bi to uskladile. In potem finančna podpora 10 tisoč evrov kot pošaljena vsota bi naj bila za vsakega preseljenega v države članice. Prav tako predvidevamo tehnične spremembe uredbe za sklad AMIF, da bi lahko to uporabili tudi v novem okviru preselitev. In kar se tiče identifikacije in dodelitve finančnih virov za vsak eh, načrt preselitve, to bi šlo skozi običajni postopek proračuna in bi bilo to sporedno z načrtom in schemo za preselitev. Tako, mislim, da sem zajel glavne elemente predloga, seveda pa sem na razpolago za odgovore na vaše vprašanje. Hvala. Okay, um... Hvala lepa. Zdaj pa kar poročevalci. Večina poročevalcev senci in namestnikov je tu. Najprej kar Malin Bjork, potem pa naprej. Prosim. Hvala lepa. Naj povem, da je zakonit način za iskanje zaščite prioriteta za parlament. To smo omenili že na različne načine, vendar pa tudi v okviru preselitve preselitev je najbolj vzpostavljen način, ki ga imamo. Imamo dolge programe iz UNHCR in vidimo, da so uspešni. Akteri pa so tudi učinkoviti in imajo strokovno znanje. Tudi z integracijo. Države, kot so ZDA, preselijo približno 85 tisoč oseb na leto, zelo jasno je, da mora EU storiti več. Zato, da bi imeli dodano vrednost pri tej schemi za preselitev, mislim, da moramo ciljati k znatnemu porastu številk. Pokazati moramo solidarnost, globalno solidarnost v težkih razmerah in moramo izboljšati postopek in kakovost. Veliko držav članic ima dolgo zgodovino, veliko strokovnega znanja, kar se tiče preselitev in preselitev. Naloga EU je, da to nadgradimo in omogočimo državam članicam, da bodo storile še več na še boljši način. Glede na to je jasno, da je krepitev prizadeva na ravni EU pomembna, prav tako pa je potrebno poznati zgodovino, načela in praktično delovanje uspešnih nacionalnih preselitvenih sistemov, ki pa imajo nekaj pomislekov glede tega predloga. Ne bom imela časa, da grem v podrobnosti, vendar pa naj izpostavim nekaj glavnih pomislekov in želim pojasnila. Prvič, v predlogu bi naj te pravice bile v okviru širše politike Evropske unije, kar se tiče upravljanja z migracijami. V četrtem členu je jasno, da kjer se zahteva učinkovito sodelovanje s tretjimi državami in je od tega odvisno, ali bo prišlo do preselitve ali ne. To bi potem kodificiralo dogovor EU-Turčija v zakonodaji EU. Parlament pa je precej kritičen do tega dogovora. Mislimo, da to ni prava pot naprej in to moramo izpostaviti. Želim sodelovati z vsemi v parlamentu, pa tudi svetom, da bi to okvirili drugače. In Milbent je to tudi omenil in drugi akteri tudi, da je to nekoliko težavno drugi pomislek združevanje družin. To je torej um, že podstava za to zakonodajo. Vendar pa že imamo zakonodajo na tem področju. In če se bomo držali 20 tisoč, koliko imamo danes, da presedite to, ne bi bilo niti dovolj znotraj te scheme za združevanje družin. In ne bomo pačvali 10 tisoč evrov državam za nekaj, kar že obstaja. To ni sprejemljivo. Države članice morajo izvajati obstoječo zakonodajo. Če si ogledam kriterije ranljivosti, to temelji na UNHCR, imamo torej družbeno-ekonomsko ranljive, kot ste omenili, tudi notranje razseljene osebe. Naj povem, da podpiram ta širši pristop skupin oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito, vendar pa način, kako je ta predlog napisan, bolj kar se tiče nadzora na mejah in nadzora na splošno, kot pa potrebo zaščiti. Eh, me vseeno zanima, kaj mislite s temi družbeno-ekonomskimi ranljivostmi, kriteriji na tem področju. In potem šesti člen. Tisti, ki so nezakonito vstopili v Evropo, bi bili kaznovani s tem, da bi jim bilo onemogočeno, da bi bili v programu preselitve. Mislim, da to ni prava pot in če določena država članica zavrne preseljeno osebo, potem morajo vse zaveniti to po UNHCR. Lahko imajo države članice različne razloge za izključitev, naprimer, da ne morejo ponoviti medicinske skrbe, potem pa bi morali predlagati preselitev v drugo državo, kar se tiče strukture in organizacije. Razumem, ko imamo evropske pobude, je potrebno povečati vlogo strukture EU, vendar pa UNHCR, ki je glavni, pri tem ne bodo imeli ključne vloge, to me skrbi. Mislim, da bi morali imeti. In to slišim tudi z nacionalne ravni. Ne gre za to, da podvajamo delo v EU in upravljamo tudi to, kar počne odlično UNHCR. To nima smisla. Potem pa želim vprašati tudi, kako bo ta program dopolnjeval nacionalne in jih ne dajal na stranski tir. V 31. vodni izjavi pravimo, da ta uredba ne vpliva na nacionalne programe. Jaz pa mislim, da bi bilo tako. Bojim se, da bi že obstoječi programi bili enostavno vključeni v evropski okvir za preselitve in bi znižali število preseljenih, namesto da bi to število povečali. Torej, še enkrat, želim slišati mnenje poročevalcev v senci, vendar pa moramo se zavedati, da moramo povečati število, izboljšati kakovost, pokažati globalno stabilnost in izboljšati postopke. To mora biti cilj našega okvira za preselitev. Tole pa temu ne zadostuje. Mislim, da sodelovanja na ravni EU ne more iti še naprej v stran od globalizacije in solidarnosti. Mislim, da potrebujemo predlog, ki bo okrepil solidarnost in individualna zaščita bo ključnega pomena. Torej, začetne analize zainteresiranih strani, ki delujejo na področju preselitve, so take kot moje in te ključne dejavnike bom vključila v proces. Skušali bomo izboljšati ta predlog, seveda pa želim sodelovati tudi s svetom, še prav posebno pa želim sodelovati s poročevalci v senci, zato da bi izboljšali to besedilo. Tako, sedaj pa želim prisluhniti vam. Hvala. Hvala lepa, Malin. Tako, sedaj pa poročevalci v senci. Za ELS, diazademere ni danes tako da dobi besedo kar Kati Piri, SND. Thank you, Chair, and uh, thank you for the rapporteur. Let me start off. Hvala. Predsedujoči, naj se navežem na to, kjer je Malin končala. Mislim, da je preselitev edina možna rešitev s pričo velik velikega števila beguncev, ki prihajajo k nam. Še vedno je število preseljenih ljudi absurdno nizko. Kot ste povedali, imamo dogovor s Turčijo, preselitev je tam eh, ključen del tega dogovora, ampak samo nekaj več kot tisočim beguncem smo v okviru tega ponudili varno preselitev. Zato se postavlja vprašanje, ali bo ta predlog komisije dejansko okrepil število preselitev najranljivejših beguncev v Evropsko unijo. Kajti, če to ni cilj, zakaj pa tem so govorimo o tem predlogu? Vem, da v predlogu niso zapisane številke, ampak čeprav razumem, če ne bomo povečali sredstev za AMIF. In če bo za vsako preseljeno osebo država dobila 10 tisoč evrov, potem dejansko tukaj obstaja neka zgorna meja v predlogu. Kaj je potem ta zgorna meja? To sprašujem komisijo. Prav tako ne vem, ali potrebujemo novo zakonodajo oziroma ali uh, moramo samo države članice prepričati o to naj uporabijo Eh, to možnost preselitve. V parlamentu eh, je ta mehanizem o preselitvi bil pogoj za sprejem dogovora za Turčijo. Gospod Avramopoulos je rekel, da teh standardnih operacijskih mehanizmov ne morejo deliti za, parlament, za parlamentom, jim, jih pokazati parlamentu. Uh, ampak eh, na podlagi tega predloga bi rekli, da bi nam morali predstaviti ta standardni operativni mehanizem, če bi najustrezno preučili ta predlog. Potem naslednje vprašanje, kako naj v ta proces ustrezno vključimo civilno družbo. Civilna družba tukaj nima jasno zarisane vloge. In pa še eno ključno vprašanje, zakaj bi preselitev ranljivih beguncev vezali na to, ali gostujoče države preprečujejo nezakonite vstope svoj, na svoj teritorij. Zakaj želimo na takšen način zaustaviti nezakonito priseljevanje? Ranljivosti beguncev ne moremo pogojevati z eh, nadzorom nad mejami v njihovih gostujočih državah. Zato me zanima, zakaj je tu vaš predlog? Ali želite povečati število preselitev v Evropo? Je to vaš cilj? Kajti, če to, vaš, če to ni vaš cilj, potem res ne potrebujemo te uredbe. Hvala. V imenu Alde. Žerar Depre. Uh, Hvala predsednik, nisem poročevalec v senci. Kot tak, Louis Michel, moj kolega, je uradni poročevalec v senci. Zato bom samo prebral njegovo sporočilo. Kolegi, najprej bi se rad zahvalil poročevalki Brg in gospod Mišel se veseli sodelovanja z njo ter z drugimi poročevalci v senci. Vesel je, da bo EU končno odprla zakonite kanale za migracijo. In ta predlog sedaj predlaga to, da bi imeli novo alternativno pot za prej nevarne, smrtonosne poti v Evropo. Ta mehanizem mora postati eden izmed pomembnih odgovorov na migracijske tokove. Pogosto smo tukaj imeli veliko težav. To mora postati predostojna alternativna pot ne pa da se potem izkorišča kriminalnost teh poti. Vendar pa tukaj imamo določene omejitve, včasih vidimo slabosti pri tem mehanizmu. Sedaj ne bi šel v podrobnosti tega predloga, sam bi se osredotočil samo na tri glavne trditve. Kot prvo, tukaj imamo samo postransko vlogo nove Evropske agencije za migracijo. Zelo postranska vloga. Sedaj je to evropski problem in moramo pripraviti res evropsko dinamiko pri tem in res mislim, da mora biti ta agencija ključen akter. Kot drugo, sedaj se pusti svetu, da se samo odloča o teh stvarih brez odobriti Evropskega parlamenta in zato se sprašujem, kje pa je legitimnost te evropske politike. Tretja točka, sedajmo torej vsega, ta sredstva za sklad, ampak to mislim, da ni zadosti, da bi pripravili trajnostno rešitev. To je še toliko bolj res, zato ker imamo težave že, že tako omejenim evropskim proračunom, tudi v okviru MFF-ja. Potem naprej te preselitve v AMIF-u, sedaj se za naslednje proračunsko obdobje predvideva 360 milijonov evrov do leta 2020. To bo predstavljalo maksimalno 36 tisoč oseb, ki bodo preseljeni. To je izračunana številka. Pravi Mišel, gospod Mišel, moramo biti bolj ambiciozni in moramo biti dosledni pri naših odgovorih na to begunsko krizo. Imam pa še dve vprašanje za komisijo. Torej tukaj pri zgornji meji za proračun AMIFA imamo določene omejitve glede na MFF in ali bi komisija tukaj lahko predvidela, da bi imeli v prihodnosti poseben sklad, iz katerega bi lahko financirali te programe za preselitev. In naj, če dovolite, podam predlog, nekaj druge v predlogu komisije sem videl, da bi obdavčili države, ki bodo zavrnile določeno kvoto posameznikov, kot bo to komisija predlagala za posamečno državo. Te globe, te finančne kazni, če jih bomo imeli sveda, bi lahko morda uporabili za financiranje tega sklada kot predlog. Drugo vprašanje. Uredba predvideva, da se svet letno dogovori o kvoti za to, koliko posamezniku bi dali v posamečno državo in to po izvedbenih aktih, če se prav razumemo. Pogodba v drugem členu prevedeva to, da ima tukaj pristojnosti komisije pri teh aktih in samo v specifičnih, utemeljenih primerjih ali pa ko gre za um, evropsko zaravno politiko, pa je to v pristojnosti sveta. Zakaj tukaj gre? Ali gre za evropsko zunanjo in varnostno politiko, ali pa sem kaj napačno razumel iz tega predloga. In na vsak način bi rad slišal pojasnilo o teh določbah. Hvala lepa za vašo pozornost. Thank you, Gerard. I missed your forensic questioning and then it came at... Hvala. Pogrešal sem vaše, vaša forenzična vprašanja. Hvala vam, hvala Luji Mišelu za njegovo sporočilo. Sedaj pa v imenu zelenih Judic Argentini. Much. Hvala. Ne vem, ali gre tukaj dejansko za okvir za preselitev oziroma ali gre za nek nov kos zakonodaje, s katerim bi želeli omejiti pritok beguncev v Evropo in uh, ga pogojevati. To, kar je pred nami, je predlog, ki ne upošteva definicije begunca iz Ženevske konvencije, ampak vključuje definicijo združitev družin celo za evropske državljane. Torej, čeprav razumem, če jaz želim tujega partnerja pripeljati v Evropski uniji, bo to dejansko Eh, preselitev in kačing, potem bo dobila nizozemska vlada 10 tisoč evrov. Eh, to se mi res ne zdi glaven namen preselitve. Eh, potem to vključuje tudi ljudi z socioekonomskimi problemi. Dobro, to mi je sicer všeč, lepo zveni, ampak to ne bo v Evropski uniji okrepilo razumevanje glede tega, kaj pravzaprav je politični begunec. Prav tako to zastavlja nove pogoje. Tretje države z eh, begunci, ki so upravičeni do programa preselitve, v lastnih državah bodo preseljeni v Evropo le, če se bodo strinjali z sporazumom o vračanju. Z eh, pomočjo izvedbenih aktov bo svet eh, vsako leto odločal o tem, katere regije lahko vključimo v program preseljevanja in to bomo vključili v našo splošno zunanjo politiko. Prav tako ni minimuma preselitev, samo maksimum je predlagan, čeprav ni nobene zaveze, da naj države članice dosežejo ta maksimum. In verjetno je to želela povedati ti gospa Piri, to pomeni, da je ta maksimum dejansko zgorna meja proračuna, ki bo namenjen temu. Si, ogledala sem si minimum 14 držav članic ima do sedaj spostavljenih programe za preselitev in 14 teh programov nimam. Zakaj? Eh, mislim, da temu predlogu manjka ocena učinka. Zakaj bi ta predlog druge države članice prepričal v to, naj sprejmejo program preselitve? In ali ne tvegamo znižanje standardov za tiste države članice, ki že imajo ta program preselitev? Zaskrbljujoče je, da se bližamo konferenci Združenih narodov o migrantih in beguncih, kjer bomo iskali zaveze za preselitev v velikih razsežnostih. Evropska unija pa ne more ničesar obljubiti, se k ničemer zavezati, eh, uporabljamo preselitveno politiko za to, da bi uveljavili politiko vračanja. Eh, mislim, da bi morali ta predlog preoblikovati v resnično humanitarni predlog za preselitev, lahko pomagam poročevalki, ampak se pa ne veselim triologom. Hvala, Judith. Iz EFDD, gospod Kora. Grazie, predsednik. Partiamo dal presupposto, da noi sosteniamo l'idea. Hvala. No, seveda podpiramo idejo evropskega programa za preselitev. Eh, treba je omogočiti zankonit omogočiti zakonit vstop v Evropsko unijo. To je bistvenega pomena in uh, eh, 10 tisoč evrov za preseljeno osebo ponuja tudi neko priložnost za države članice. Eh, pravzaprav bo vse skupaj spadalo v nek širši okvir preselitev znotraj Evropske unije. No, ampak, ko gre za evropski okvir, imamo določene dvome o tem, kako bo komisija dejansko vse skupaj izvajala. Ne želimo, da bi ta okvir uporabili kot orodje za uravnavanje migranskega pritoka. Eh, morali bi se soočiti z humanitarnimi izzivi, sicer bo ta predlog imel ravno obraten učinek od uh, eh, zaželenega. Ni omembe števila ljudi, ki bodo preseljeni, uh, vse skupaj je tudi omejeno. Če si ogledamo omejitev glede števil, ki potem k temu prištejemo združitev družin in tako naprej, potem te številke ne bodo dovolj. Prav tako moramo ponuditi subsidijarno zaščito eh, skozi to schemo in znižati moramo število eh, nezakonitih nevarnih poti, po katerih ljudje prihajajo v Evropsko unijo. Eh, skratka, najprej treba zagotoviti, da bodo države članice dansko sodelovale v tem okviru komisije. To ne sme temeljiti na tem, ali ima Evropska unija dogovore o vračanju za posameznimi državami. To ne more biti osnova eh, oziroma naše, naša prioriteta, ko omogočamo nekaterim ljudem naselitev v Evropski uniji. Ana Gomeš. Hvala. Strinjam se s pomisleki, ki so jih izrazili nekateri kolegi glede tega. Kako prazen bo ta dogovor, če bo preselitev odvisna od nadzora nad mejami in to strani tretjih držav? In uh, tukaj ste dali kot zgled uh, skrbniškega sklada za mm, neko sporno regijo, uh, ki tako ali tako že dajemo preveč denarja. Uh, tukaj govorim o Etiopiji, ki dejansko ubije svoje lastne ljudi. Zdi se mi, da je to poizkus poročevalke, da bi ta, eh, da bi ta motni dogovor med eh, Turčijo in pa Evropsko unijo nekako zamaskirala kot evropsko pravo, čeprav to ni v skladu z našimi humanitarnimi načeli. In sprašujem se, zakaj se komisija ni ničesar naučila iz eh, sedanjega sistema preselitev. Ta namreč ne deluje, čeprav bi moral. Ne gre samo za vprašanje gibanja iz tretjih držav v Evropsko unijo, UNHCR, ampak gre tudi za države članice same, kljub temu, da smo v nujni situaciji in kljub temu, da smo sprejeli določene zaveze in ne govorimo o novih državah članicah, ki zavračajo sprejem ljudi, govorim recimo o Grčiji in eh, o Portugalski. Ehm, sama sem se ukvarjala z randljivimi ljudmi eh, iz skupnosti jazidi, so v Grčiji in do sedaj še vedno niso prišli na portugalsko. Zakaj? komisija ne poskrbi za takšne primere. Portugalska vedno znova poudarja, da želi sprejeti te ljudi, vemo, kdo so ti ljudje, kje so, pa jih ni k nam. Prav tako ne vem, zakaj je tu ničesar o skrbi za mladostnike brez spremstva. Vemo, da jih je ogromno v tem času izginilo z hudimi posledicami, tudi za našo varnost. Združitev družin sploh ne deluje, države članice izbirajo, dobila sem informacije o tem, da Irska želi deset krščanskih družin iz uh, Sirije, ki so sedaj v Grčiji. To je absurdno. Tukaj bi se dejansko komisija morala oglasiti, morala bi reči, to ni v skladu z evropskim pravom, to ni v skladu z našimi zavezami. In to ni spremljivo. In sedaj sprašujem komisijo. Kakšno dodano vrednost ima to besedilo za to, da bi izboljšali zakonite kanale za prihod v Evropsko unijo? kaj je tu sploh dodana vrednost? Ali gre samo za delovanje eh, UNHCR-a in države članice potem njihova priporočila sprejmejo ali pa ne? Eh, kakšna je tukaj vrednost? Kako bomo okrepili oziroma omogočili varne poti teh ljudi v Evropsko unijo? Uh, thank you, the chair, and thank uh... Marilu. Hvala lepa, hvala lepa za vašo predstavitev. Imam dve vprašanji. Najprej o. New digital technologies uh, and so on uh, really to have quicker. Ali tukaj obstajajo kakšni precedenti, ali bi lahko morda pospešili postopek registracije, integracije, dostopa do delovnega trga? Vemo, da imajo nekatere države dobre zglede, Švedska in nekatere druge. Ampak takšen sistem bi moral biti skupen v celotni Evropski uniji. Tukaj moramo izkoristiti oziroma uporabiti najučinkovitejše sisteme. In pa še neko vprašanje tukaj zelo pomembno in sicer gre za dostop do trga dela. Kako boste pri tem novem načrtu omogočili dostop do trga dela? Že zadnjič smo razpravljali o tem. Te scheme lahko ustvarjajo takšne situacije, da delo dajalci ne želijo zaposlovati ljudi, ki bodo lahko imeli samo kratkotrajna. Uh, delovna razmerja. Eh, tudi usposabljanje je tukaj ključnega pomena. In pa vprašanje v zvezi s temi deset tisočimi evri. Kaj lahko država članica naredi s tem denarjem? Ali obstajajo kakršnakoli pravila, ali bo Evropska unija nadzorovala recimo delo, ki je s tem denarjem opravljeno v občinah, kako lahko občine porabijo ta denar? Eh, kam bo to šlo? Bo to šlo v občine, v kakšne druge organe, neposredno družinam, ne vem. Eh, občine to skrbi, kajti one nosijo glavno breme eh, zaradi izobraževanja, zdravstvene skrbe in tako naprej. Eh, kam bo šel ta denar? Včeraj smo se sestali tudi z nevladnimi organizacijami, ki so rekli, da komisija sploh ne upošteva nevladnih organizacij, z njimi se komisija ne posvetuje, niso vključeni v te razprave, čeprav so, zelo, so nevladne organizacije zelo pomembne za integracijo. Torej, kaj se bo zgodilo s tem denarjem? Tak je urfane, ok je eh, tak ti komahu. Gospa Winberg. Hvala lepa. Hvala lepa za vse informacije. No, kot sem rekla že prej, je ta ideja sicer dobra. Lahko priporočimo državam članicam, naj sprejmejo begunce, naj jim pomagajo, ampak ne smemo pa to prerasporeditev, preselitev beguncev usiljevati državam. Imam eh, nekaj vprašanj. Tako kot Malin Bjork me zanimajo kriteriji uh, socioekonomska ranljivost. Ali lahko poveste, kaj točno to pomeni? Potem okoliščine, ki določajo preselitev. Vidimo, da se tu stvari premikajo v 27 državah članicah, ki bodo še ostale v Evropski uniji. In sprašujem se, kaj to pomeni, kakšni kriteriji, morda bi za začetek lahko kakšne države spoštovale vse kopenhagenske kriterije. In pa še nekaj, ne vem, koliko krat smo že slišali Ano Gomeš, ki govori o tem, kako z odprtimi rokami Portugalska sprejema ljudi. Mi jih imamo 50 tisoč in z veseljem bi jih poslali na Portugalsko. Okay, um, so, um, I come back to the commission now. I mean, we're pressed for time, but... Hvala. Uh -huh besedo dajem spet komisiji. Uh, smo po časovnem pritisku, ampak res gre tukaj za pomembno vprašanje. Nils, gospodu Nilsenu želim dati dovolj časa, da odgovori na vprašanje. Vem pa, da vas čakajo tudi druge seje in sestanki. Izvolite. Thank you, Chair. Um, let me see if I can start perhaps with the, the question of the numbers najprej uh, vprašanja v zvezi z številkami. Eh, jasno je, da se v komisiji strinjamo za splošnim ciljem, da želimo povečati število oseb, ki naj bodo preseljene v Evropsko unijo. To je nek splošni trend. Ampak naša ocena je takšna, da v tem trenutku nima smisla, da bi sprejemali zakonodajo in vanjo upisovali više številke. Uh, to ne bi bila dobra ideja. Tem, v tem trenutku moramo državam članicam prepustiti, da se odločijo, koliko ljudi želijo sprejeti in kako. Zato v tem predlogu ni številk, ampak za takšnim načrtom eh, bomo prav gotovo prispevali k doseganju tega cilja večjega števila preselitev. Moramo se vprašati, kaj sploh imamo danes. Danes pravzaprav nimamo ničesar, če sem eh, odkrit. Ničesar ni kar bi države članice lahko prisililo v to, da se odločijo za preselitev. Dejansko je to danes odvisno od njihove dobre volje. Lahko se odločijo, da bo preselitev razpravljali samo enkrat naslednje leto v svetu. Če bomo pa sprejeli ta okvir, potem bo to pomenilo zavezo. Eh, komisije in držav članic, da bomo vsako leto imeli načrt za preselitev eh, z velikimi številkami, z majhnimi številkami, kakorkoli, ampak številke bodo zapisane. Držav članic bomo vsako leto vprašali, koliko ljudi bodo sprejeli in eh, komisija bo tukaj sprožila razpravo v odboru na visoki ravni in mi bomo podali predloge za te številke. Tako da eh, na ta predlog ne bomo več pozabili in ne moremo ga več pomesti pod prprogo. To je za me ključna dodana vrednost tega predloga. Istočasno vam seveda ne morem pomagati eh, oziroma obljubiti, da se bodo te številke zvišale. Potem vprašanje procesa. Gospod Depre ima prav, kot ponavadi. Ampak mi menimo, da je to, eh, da je tukaj gre za izjemen primer, zato smo omogočili, eh, da se vse skupaj eh, sprejme preko izvedbenega akta. Če tega postopka ne bi omogočili, potem bi v predlog morali zapisati številke. Potem proračun. Tukaj je bilo veliko vprašanj. Ja, na nek način imate prav. Sredstva, ki so na voljo, bodo seveda vplivali tudi na eh, število oseb, ki jih bomo lahko preselili. V EMIF-u, eh, v AMIF-u imamo sedaj predviden določen znesek in eh, videli bomo, koliko bomo lahko ljudi preselili s tem denarjem. Seveda pa je to odvisno tudi od vas. Vi se boste v prihodnje dogovarjali o tem, kakšen, um, kakšna sredstva boste namenili, koliko sredstva boste namenili AMIF-u, če smem vas opozoriti na to. V tem smislu mislim, da ne potrebujemo posebnega programa financiranja. Po naših izkušnjah AMIF dobro deluje in upam, da bo dobro deloval tudi v prihodnje. No, eh, še specifično vprašanje v zvezi s tem. Eh, AMIF eh, trenutno ima pavšalne vsote, 10 tisoč evrov gre držav, državam članicam, ni pa nobenega navodila glede tega, kaj bodo države članice s tem denarjem naredile. Pogoj je, da ta oseba fizično pride v državo članico in je tam naseljena. Potem kriteriji in vsebina. Sveda moraš še naprej razpravljati recimo o pogojevanju. Strani komisije je jasno, da mora biti preselitev neko politično orodje, ki je del eh, našega odnosa s tretjimi državami, zlasti ko razpravljamo o migracijah. Ampak ne gre za to, da bi eh, sodelovali samo z državami, ki so funkcionalne. Je pa to vprašanje, ki ga je treba upoštevati, preučiti od primera do primera, eh, od države do države, odvisno od naših prednostnih nalog. Eh, to torej lahko pustimo tudi ob strani za določeno schemo za preselitev. Ampak za komisijo je jasno, da to potrebujemo, zato da bomo lahko uh, Eh, upoštevali to schemo, ko se bomo odločali v naših prednostnih nalogah za prihodnost. Sedaj pa še podrobnosti. Združevanje družin. Tukaj naj vas najprej opozorim na to, da gre tukaj za pravno vprašanje. Eh, no, ni pa v tem predlogu um, definicija združevanja družin enaka kot v evropski zakonodaji. Um, nekdo, ki ima uh, družinske povezave za nekom, ki je že v, v Evropski uniji, nimajo avtomatsko pravice do združevanja družine, so pa upravičeni do scheme eh, preselitve. preselitev je lahko celo hitrejši način za vstop v Evropsko unijo, kot pa načela glede združitve družin. Potem, kar se tiče obsega. Ja, mislim, da je dobro, da je obseg eh, predloga kar najširši da lahko pokrijemo tudi populacije v državi, kot je recimo Irak, ker imate skupine, ki nimajo zaščite, ki so torej ranljive znotraj svoje lastne države, ki morda niso upravičeni do preselitev, ampak nam se zdi, da je bolje, da jim v prihodnje omogočimo, da bodo upravičeni do scheme preselitev. Potem tudi osebe, ki ne izpolnjujejo kriterijev UNHCR, ampak vseeno so socioekonomsko ranljive, tudi tu je dobro razširiti obseg, zato da bomo lahko pokrili vse begunce, za katere nismo, ni dolgotrajnih rešitev v njihovi izvorni državi. Zakaj torej ne bi teh definicij razširili? potem izključitev kandidata, ki ga je zavrnila ena izmed držav članic. Tukaj gre spet za načelo harmonizacije. To bi naj sedaj bila evropska schema in evropski proces. Tako da, tudi, tudi recimo, če nekdo želi za krajši čas priti v Evropsko unijo, eh, kratkoročni vizum mu je bil zavrnjen v eni državi, potem ima smisla, da ta vizum išče druge. Enako velja za to schemo preselitve. Če je nekdo zavrnjen v eni državi, potem pa zavrnjen tudi druge. Posod veljajo isti kriteriji. To je evropska schema, ne pa nekakšna kombinacija nacionalnih schem. Potem, uh, proces sprejemanja odločitev. Strinjam se, nekatere države članice se še vedno močno zanašajo na UNHCR pri ocenah kandidata. Ampak no, predlog tukaj ostaja odprt, ne smemo biti preveč preskriptivni. Nekatere države članice želijo postopke opravljati same, drugi želijo večino prepuščati UNHCR, ampak odvisno od tega, z katere tretje države oseba prihaja, se lahko pristop UNHCR-a tudi razlikuje od države do države. Prav tako predvidevamo možnost večje vloge EASA in pa drugih agencij, ampak tukaj e, njihove pristojnosti delovanja v tretjih državah še niso dovolj jasno določene. Ampak še vedno bi lahko teoretično nam tudi te institucije pomagale pri izvajanju schema, eh, scheme preseljevanja. Potem pa še eh, kompatibilno z nacionalnimi schemami. No, naj, najprej povem, da si želimo, da bi se te scheme dopolnjevale. Bi si pa politično gledano želeli postopnega prehoda na enotno evropsko schemo. V idealnem svetu bi si čez nekaj let želeli takšno situacijo, ker bi imeli enotno evropsko schemo za preselitev uh, in eh, vsi ukrepi nacionalnih držav bi bili vključeni v to schemo, ne pa da so razdrobljeni po posameznih državah članicah. Tako da to si lahko uh, predstavljam za prihodnost. Tako da na koncu se še opravičujem za to, da nisem odgovoril na vsa vprašanja, sem vam pa seveda še naprej na razpolago. Hvala lepa, gospod Nilsen. Ja, morda niste odgovorili na vsa vprašanja, ampak nažalost nam uh, zmanjkuje časa, poročevalci v senci so zastavili številna vprašanja. Uh, tako. Poročevalko bo sklicala naslednji sestanek poročevalcev v senci, no pa tudi na naših drugih sejah lahko ponovite svoja vprašanja, enako velja za delegacijo oziroma obisk Lebanona. Libanona. Istočasno pa bodo nekateri kolegi obiskali uh, srečanje v okviru ZN. Tako da hvala lepa, da ste sodelovali v tej razpravi. Colleagues, we now move to point 5, which is the um, European Monitoring Centre for Drugs and... Hvala se da presne na točka 5, torej Evropski centar za spremljanje drog in za spremljanosti v drogami IMECDD, gospod Kristin. Direktorica IMECDD nam bo predstavila poročilo za lansko leto. Uh, Prav tako bom potem povabil tudi pročevalca in pa kolege, da povejo svoje mnenje o tej temi. Colleagues ready, particularly those who are interested in this uh, topic. If you're not, please. Uh... Kolegice in kolegi, če vas ta tema ne zanima, prosim, če čim tiše odidete iz, iz dvorane. Gospa direktorica je pripravljena prosim, 10 minut in potem boste tudi dobili priložnost vprašanja. Gospod Kastil, prosim, beseda pa je vaša. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod in gospodje. Najprej bi se vam rad zahvalil za to, da ste povabili na predstavitev tega poročila. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil tudi za interes, ki ste ga vedno izkazali našemu delu. Uh, torej za delo naše agencije. Hvala lepa tudi za vašo podporo pri sprejemu proračuna in pa za nekatere spremembe, ki ste jih predlagali. No, pa še nekaj, imeli smo zelo zanimivo in dinamično razpravo in obisk vaše delegacije tega odbora Julija v Lizboni ste nas obiskali. Naj nakratko predstavim nekaj smernic iz evropskega poročila za spremljanje drog za leto 2016 in potem še nekaj zadnjih informacij o tem, kako je z načrtovanjem programa. In potem še zadnji del, predlog komisije za revizijo uredbe za MCDDA. Kot prvo, bi rad tukaj izpostavil dva elementa širše slike. Kot prvo, to se mi zdi svežen poročil, tukaj imamo različne vire informacij. Imamo tudi poročilo trendu zadnjih deset let in pa še nekaj, nekateri redno berete naše publikacije. Včasih ste nekoliko zbegani zaradi par stvari. Včasih smo, na primer, irredeant, torej potem poročilo o drogah, potem ESPAD poročilo, potem se včasih vprašate, pa kaj je vloga teh publikacij. Poročilo za droge se vam predstavil pred poletjem in to je zelo pomemben dokument, ta se osredotoča na trg drog in na vsaka tri leta podamo to novo poročilo. Potem imamo drugo poročilo o trendih. Tukaj imamo analize trendov v zadnjih desetih letih. To poročilo pa danes predstavljam. In to leto imamo poleg tega še nekaj drugih pomenih poročil. Dobili smo prvo publikacijo o internetnih drogah, torej o drogah, ki se prodajajo na, na internetu. Potem smo dobili tudi poročilo o hepatitisu C in pa drogah in potem pa še nekaj MCDD je na zahtevo držav članic in pa komisije tudi pripravil dodaten dokument in sicer kot podporo zadnjega šolskega pregleda, ki smo ga upravili v Evropi, to je študija ESPAT. Na koncu tega meseca bo izdan ta dokument, ta študija. Nekaj glavnih podarkov, to poročilo je zelo bogato, danes nimamo za dosti časa, da se posvetimo podrobnosti, ampak nekaj glavnih elementov. Kot prvo, uporaba drog tukaj imamo manjše spremembe v trendih in sicer vidimo, da je ekstazija MDMA-ja vedno več v uporabi. Tudi amfetamini so vedno pogosti v Evropi in vedno več držav. In potem še sintetični opinoidi. Tudi to se vedno bolj pogosto uporablja med evropejci. Pa še nekaj, tudi druge bolj običajno uporabljene droge so v porastu, v manjšem porastu. Pa še nekaj bi rad omenil, zelo pomembno sestavino. MDMA, ekstasi se vedno bolj pogosto vrača na evropske trge in ne vem, pred 20 leti je bila čistost tabletk drugačna kot pa danes, kar pomeni, da je danes veliko tveganje za naprimer pretirane odmerke ali pa obstaja veliko tveganje in pa nevarnost za zdravje in posledice pri tem. Potem kanabis, tukaj imamo različne trende po posamečnih državah, ampak smo pa tudi videli za to, da marsikdo prihaja v Evropo, ker pravi, da so imeli težave zaradi uporabe z drogami, tudi v zvezi s kanabisom se pogosto pojavljajo takšne težave. Pa še nekaj glede kanabisa ena izmed stvari, ki smo jo videli za zadnje čase, je, da kanabis vključuje nekatere sestavine, kot je THC naprimer, in vedno več je THC-ja v kanabisu, ampak po drugi strani, druga sestavina, ki je v kanabisu ponavadi, pa je kanabinoid in te je pa vedno manj Tu ne gre za kemikalije kot take, tukaj ne gre za same sestavine, gre za lastnosti nekaterih sestavin. Nasplošno ljudje menijo, da THC v velikih odmerkih lahko ima psihotične učinke, ne avtomatično za vsakega posameznika, ampak obstaja tveganje pri kanabinoidih. Tukaj pa ima to zaščitni učinek, kar sedaj pomeni, da je možnost tveganja sedaj višja in to moramo spremljati in nadzorovati sploh, ko govorimo o preventivnih ukrepih. Opioidi so še vedno pomembna težava v Evropi, kaj pa tudi raztoča težava, sintetični opioidi, tudi amfetamin je med temi. Ne vam podam primer, bili smo v New Yorku, kot del EU delegacije za UNGAS, In na koncu tega tedna je umrl princ, slavni glasbenik in eh, tudi zaradi amfetamina, vsaj s tem so ga povezovali. Seveda so razmere med ZDA in Evropo drugačne, ampak to, kar sem omenil, je zelo velika težava in pomembna droga tudi v Evropi. Eden izmed pozitivnih znakov v Evropi je, da pravzaprav dejavnik, ki bi rad izpostavil to, da za hepatitis C ni novega zdravljenja. Zakaj je pomembno govoriti o hepatitisu C? Po Evropi imamo različne države, ampak lahko rečemo, da je okoli 30 do 80 odstotkov po državah število oziroma odstotek tistih, ki se okužijo z hepatitisom C. In če ni zdravljena, potem okoli 20 do 25 odstotkov dobi cirozo jeter in okoli 10 odstotkov teh bo potem dobilo rak jeter. To potem tudi seveda povzroči stroške za družbo, pa tudi za nacionalne, nacionalne proračune. Sedaj obstaja zdravljenje na voljo in moramo poskrbeti za to, da bomo uspeli pokriti te stroške farmacevtske družbe so morali podvojiti te stroške za zdravljenje če to primerjamo z nekaj generacijami nazaj. Ampak vendarle sedaj dobivamo zelo bolj zanesljive možnosti zdravljena. Potem pa še aktivnosti agencije. Časa ni veliko. 10. septembra lansko leto so me izvolili za novega direktorja kot direktor MCDRA in bil sem potem tudi na predstavitvi naslednji teden. Potem, gospod predsednik, takrat sem predstavil program za agencijo in sedaj vam z veseljem lahko povem, da izvajamo ta program, kot je bil ta načrtovan in sicer s ključnimi prioritetami za to leto. To, da konsolidiramo in ukrepimo delovanje agencije. Krepili smo tudi sodelovanje z agencijo mednarodnimi revizori ter pa sodelovanje s parlamentom. In eden izmed konkretnih ukrepov smo tudi eh, napravili naslednje. Želeli smo pridobiti zanimanje čim več znanstvenikov in pa akademikov iz znanstvene srednje in moram reči, da sem se tudi sam odločil, da bom objavil svojo izjavo o finančnih interesih, pa čeprav glede na naš poslovnik to ni nujno, če si predsednik agencije. Uh, Potem strategija za leto do 2025. Sedaj pripravljamo to strategijo. Upam, da bo upravni organ to sprejel do decembra. Prve povratne informacije, ki sem jih dobil junija, so bile zelo pozitivne. In sedaj mi smo kot upravni odbor tudi sprejeli politiko za preprečevanje korupcij in sicer v skladu z priporočili med institucionalne delovne skupine. Pa še nekaj za konec, kar je tudi pomembno. Tukaj bi omenil dve novi dejavnosti v sredini oktobra bodo vsi člani odbora in parlamenta dobili vabilo za to, da se registrirate v nov sistem opozarjena glede politik na področju kanabisa po svetu. Tukaj marsikaj lahko rečem, da nas čaka v EU in pa po svetu in veliko informacij kroži po spletu. Včasih je težko gotoviti, kakšna so dejstva, kakšni so cilji in kakšne so objektivne informacije informacije, kaj pa so politično tolmačena po drugi strani. Ne, mi kot agencija želimo zagotoviti objektivne kazalnike informacije, zato smo se odločili, da bomo ponudili novo službo, zato da pokrijemo te vrzeli, če vas to zanima. Pa še nekaj IMCDA, leta 2017 bomo vodili tudi mrežo agencij za notranje zadeve. In da zaključim, hvala lepa komisiji za ta predlog in za revizijo uredbe za IMC DDA. Vaš odbor se vedno posveča tej temi, predvsem temi novih psihoaktivnih snovi. Veliko se o tem pogovarjamo tudi tukaj. Gledajte, pred tremi leti smo začeli ta postopek. Včasih je bil nekoliko problematičen, ampak pri tem predlogu lahko rečem, da smo zelo dobro sodelovali torej, s službami komisije. Agencija je zelo vesela takšnega sodelovanja podpiramo predlog za omejeno revizijo uredbe in na obisku delegacije Libeja, Julija na MCDD-ju smo se pohvalili o tem, tukaj smo se torej povarjali o tem, da bi morda v celoti revidirali mandat naše agencije, ampak smo se potem dogovorili z komisijo. Najprej moramo sprejeti nujne ukrepe, da konsolidiramo že opravljeno delo, tako da ne bomo pozabili na tisto, kar smo že naredili pri sistemu zgodnega opozarjanja in pa pri novih psihoaktivnih snoveh. To MCDA trenutno koordinira. Sedaj si moramo vzeti nekaj časa za to, da tudi vidimo kako bo z eksterno evalvacijo MCDDA, kar bo potekalo čez dve leti. Uh, Hvala lepa za vašo podporo pri tem. Predlog za dvig proračuna je omejen in predvsem mislim, da moramo biti razumni. Do leta 2020 bomo naredili tisto, kar se predlaga in hvala lepa za to, kar je predlagano. Vseeno pa obstaja pomeno vprašanje za naslednjo finančno perspektivo. No, še nekaj časa imamo do takrat. Najprej mislim, da je prav, da pridobimo revizijo mandata in potem moramo predvsem vedno znova dokazovati, da smo vedno bolj učinkoviti kot agencija. Tako bomo tudi močnejši in tako bomo potem lahko, če bo potrebno, zahtevali dodatna sredstva. Hvala. Uh, Hvala, gospod Kustel. Gospod Depre, ne, vi odhajate. No, gospod Depre je odšel, zato očitno ne bo govoril o proračunu tako je ponavadi pri nas. No, najprej pa hvala lepa za to poročilo. Vem, koliki so se veliko ukvarjali z psi, psihoaktivnimi snovmi. Tudi naša delegacija je bila tam meseca julija pri vas. Mislim, da lahko pohvalimo naše člane, sploh tiste, ki so še vedno ostali tukaj. Mislim, da res se moramo še vedno posvečati temu delu. To ni ravno zelo pogosto predstavljeno v javnosti, ampak droge so zelo povezane tudi z organiziranjem kriminalov in podobno. Zato hvala pa vsem, da ste še vedno tukaj. Hvala osebi za delo. Gospod Kojele prvi. Muito obrigado, Sr. Presidente. Uh, eh, Sr. Diretor, muito obrigado pela qualidade do relatório. Fala, Lepa. Hvala lepa za kakovostno poročilo, gospod Gozdel. Portugalska je bila tukaj pravi pionir pri obravnavanju področja drog. Sedaj se druge države tudi v bistvu eh, druge države gleda po podobni poti. Bi pa rad omenil nekaj stvari. Kot prvo, razdeljevanje igl, Glede na podatke se na portugalskem razdeli najmanj čistih igel. Potem pa na drugi strani vidimo tudi um, število infekcij z HIV-om. Kako vidite ta razkol? Potem pa še nekaj glede statistik. Prebral sem to poročilo o statistikah in večkrat smo videli, da ni vseh podatkov za vse države. Uh, na tem področju. Zato me zanima tole, kakšne ukrepe lahko sprememo, kako bi lahko agencija pridobila boljši dostop do podatkov. Hvala lepa, Karlo, sedaj pa Ana Gomes. Uh, Mr. Gozil, it's really good to see you here uh, and I feel really privileged to have. Hvala lepa, gospod Gozil, da ste prišli in bila sem zelo vesela, ko sem lahko vodila delegacijo, ki je agencijo obiskala lanskega julija, pred torej zadnjega julija to leto. Agencija igra zelo pomembno vlogo, imate veliko strokovnega znanja, lahko tudi pomagate organom pregona po Evropski uniji, tako da ti dejansko učinkovito delujejo. tako da se prilagodijo razvoju dogodkov na tem področju. Kemične sestavine se vedno bolj spreminjajo in to seveda zelo vpliva tudi na porabo drog in pa na trg v Evropi. Tukaj se strinjam z vami, kot pravite. Sveda ja, je treba revidirati uredbo, ampak najprej je treba konsolidirati vaš mandat. To kot prvo. In prav tako je treba razmisliti o višjem proračunu. Kaj ti? Vse to tukaj zahteva ogromno strokovnega znanja in to seveda pomeni, da morate imeti visoko kvalificirane strokovnjake. In delo je treba vse skozi ažurirati. Vsi se morate vse skozi pogovarjati z organe pregona, z državami članicami in podobno. In seveda tudi s tretjimi državami. Pa še reči, se, se spomnim, tudi sama sem bila na obisku delegacije na kitajskem lansko leto, mislim, da je bilo to. In govorili smo tudi o drogah, upravičeno je bilo to visoko na dnevnem redu. Kajti tukaj imamo veliko novih sestavin, sintetičnih drog in podobno. Karabinoidi in pa druge psihoaktivne snovi pogosto vidimo na trgu in marsikaj prihaja iz azijskih laboratorijev, sploh iz kitajskih laboratorijev, naprimer. Kaj se zgodi? Samo majhen delček strukture kemikalije spremeniš in potem nihče več ne pozna te kemikalije oziroma kemične sestavine. Prav zato potrebujemo delo MCDDA-ja, da se skozi spremlja ta razvoj in prav zato potrebujete finančna sredstva in ljudi. Prav tako mislim, da je res pametno, da se mi tukaj vedno bolj pogosto pogovarjamo z vami, šele potem bomo razumeli, kaj se dogaja naprimer s tretjimi državami. Šli smo na Kitajsko in Kitajci so rekli, ja, to, kar pravite, je res, ampak gledajte, saj nam je v bistvu čisto vseeno, ker to je potem za izvoz, vi pa ste potrošniki tam v Evropi. In to je bil njihov pristop. Seveda moramo takšen pristop spremeniti, to je jasno. Pa še nekaj treba upoštevati. Splet, seveda, je zelo razširil prodajo in pa doseg tega trga. Pa še ena nekaj bi vas spomnila. Med misijo v Lizboni sem se nečesa pomembnega naučila. To smo že večkrat slišali v drugih razpravah. Namreč gre za povezavo s tretjimi državami, tudi z Jordanijo, naprimer, kaj ti? Sadski princ je imel tovor na letalu in tam so tudi dobili drogo, ki jo islamski skrajneži iz islamske države najpogosto uživajo. Zakaj to omenjam? Z vami smo se pogovarjali o teh stvarih in pridobili smo zelo koristne informacije. Ja, seveda za področje nadzora, pa tudi za druga pomembna področja. Za druge dejavnosti, ki zelo vplivajo na našo varnost v Evropi. Hvala. Paga Džinda, hvala. Eh, hvala lepa. Tudi jaz bi se pridružila zahvalam in komentarja mojih kolegov, kajti z njimi se popolnoma strinjam. Skrbi me, da nekatere države ne dajo na razpolago vseh podatkov za kazalnike, kajti potem je težko sprejemati prave odločitve, imeti preklet nad situacijo, vi uh, vodite center odličnosti in še vedno nimate tega. Eh, se pravi, tukaj gre za zelo občutljivo področje, ki povzroča probleme predvsem za mlade. Eh, in zahvaljujem se vam, da delate s takšnim entuzijazmom. Ta blagovna znamka vašega centra eh, se je še obogatila med vašim mandatom. Mi želimo sodelovati z vami, vam pomagati na vse načine, kot vam lahko. Želimo imeti dostop do teh kazalnikov in vem, da potrebujete sredstva, kajti brez sredstev lahko takšna poročila spremenijo v nekaj uh, rutinskega, ki pa nič ne pove. Eh, mi si želimo prave odličnosti. No in pa še ta notranja politika, reviziji, osebje, vse to se nam zdi prav tako pomembno pri Eh, upravljanju javnih institucij, kot je vaša. Tako da eh, želim vam veliko poguma in eh, prosim vas, da mm, nam poveste, na kakšne načine vam lahko pomagamo, torej poleg dodatne proračunske podpore. Um, Korau, Gospod Korav, naslednji, hvala lepa za te pripombe hvala lepa predsednik in hvala lepa gospodu Gozdelu za predstavitev. Tudi sam sem bil v tej manjši delegaciji, ki je šla julija v Lizbono in sem imel priložnost, da se pogovarjam o teh poročilih in pa o tem, kar počne agencija. Se strinjam s kolegi, namreč potrebujemo sredstva, če želimo imeti dobre kazalnike, če želimo odličnost in dobro delo pri teh politikah. Ampak kaj je pa res zelo jasno in razvidno izporočila, pa je, da je velik delež drog, predvsem kanabis. Tukaj v parlamentu moramo več govoriti o kanabisu in pa o vojni proti drugam. Ta vojna je bila neuspešna do sedaj. Zato imamo vprašanje za direktorja kakšno je vaše mnenje? Ali je sedaj pravi čas za to, da spremenimo svojo politiko glede kanabisa oziroma mehkih, torej manj hudih drog? Ali je sedaj pravi čas, da liberaliziramo te vrste drog oziroma da tudi pogledamo, kako je s tem po svetu? Imamo različne tipe kanabisa, tukaj govorimo tudi o problematičnem kanabisom, ampak jaz seveda ta vrsta druga je pomembno vprašanje, to pa gotovo. Sedaj pa me zanima še kdo drug, preden gremo nazaj na direktora. Hvala lepa torej eh, še enkrat, da ste tukaj in prosim za odgovore. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa za vprašanja, gospod in gospodje. Bom kar na vse skupaj odgovoril usvežno, kajti včasih bom lahko povzel več vprašanj naenkrat. Najprej bi se rad še posebej zahvalil članov tega odbora, ki ste prišli sem tukaj, pa tudi že prej ste prišli v naš center, kajti vse te razprave nam dajo možnost, da razložimo dodano vrednost našega dela. Prav tako lahko tako okrepimo povezavo med informiranjem in pa ukrepanjem, kajti ravno ukrepanje je cel smisel naše agencije. Večkrat ste omenili kazalnike in pa to, da države včasih ne posredujejo vseh informacij. Tukaj imamo več držav. Kot prvo, nekatere kazalnike se periodično spremlja, naprimer v okviru študijo celotne populacije, kar pomeni, da za določeno leto ni bilo podatkov od par držav, kajti cikl za zbiranje podatkov ni sovpadal z letom poročanja. Ali pa se je zgodilo, da je bil ta cikl spremenjen. In tukaj moram reči, da je zaskrbljujoč dejavnik v nekaterih državah to, kakšna je situacija pri proračunu, ne samo glede javnega zdravja, ampak tudi glede drugih stvari. To je potencijalna težava, Poleg tega pa lahko omenjam še omejitve glede kakovosti podatkov ali pa kaj podatki sploh zajemajo ali pa imamo druge metodološke težave, pa še eno potencijalno vprašanje. Študija je lahko dobra in primerna za nacionalno raven, ampak potem iz tehničnih razlogov metodologija ni več primerna za primerjavo z drugimi državami. Pa še ena specifična država je tukaj relevantna. Kazalniki glede dobave pred par leti je EMCDA dobila nalogo od sveta in pod komisije, da skupaj z Europolom ocenimo razmere in podamo predlog za to, kako izboljšati in konsolidirati te kazalnike. No, tukaj imamo dve različne stališči. Kot prvo, To je bilo še pred veliko gospodarsko krizo leta 2008 in komisija in države so želeli ambiciozen predlog. In se spomnim, nadaljne gede za notranje zadeve in pravosodje je razmišljalo o tem, da bi nam dali na voljo dodatna finančna sredstva, ampak potem je prišla gospodarska kriza in končni rezultat je bil naslednji. Ko smo dokončno preverili te kazalnike, je bilo stališče držav članic naslednje. Ja, želimo predlog, ampak ne bo niti dodatnega evra za to. Ne bo več sredstev na nacionalni ravni, ne bo več sredstev na evropski ravni. Kar pomeni, mi še vedno izboljšujemo te kazalnike, ampak pri tem delu se v glavnem samo zanašamo na delo osebja in MCDA-ja, pa še z nekaterimi nacionalnimi strokovnjaki smo povezani. Ampak kaj to pomeni? mi izboljšujemo te kazalnike, ampak eh, če bi imeli več sredstev, bi lahko to bolj pospešeno naredili, lahko bili boljše. Tukaj bi imel tri elemente, ki so pomembni. Kot prvo, metodološka podpora, tudi usposabljanje. To se včasih potrebuje v državah članicah, če želimo izvajati protokole. Potem naprej, dialog. In tukaj bi rad dejal, da maja sem izkoristil priložnost uradnega obiska v eni izmed držav in se, se z njimi pogovarjal o nedostopnosti nacionalnih podatkov o zaseganju za našo agencijo. Zelo iskreno smo se pogovorili o teh podatkih in čez nekaj časa se bomo poskušali še enkrat sestati in to izboljšati. Potem še en primer. Švedska je povabila IMCDDA na obisk in smo se lahko pogovarjali o tem, kje je problem z kazalnikom smrtnosti zaradi uporabe drog. Torej, tukaj naša agencija že igra pomembno vlogo. Pa še nekaj drugega. Spremenili smo naš pristop, kar pomeni, da ne moramo vedno znova uporabljati iste metodologije za kazalnike za dobavo prej smo imeli epidemiološke kazalnike, to se je začelo pred 25 leti, takrat je bila situacija drugačna kot pa sedaj. Sedaj smo prilagodili svoje delo in tudi metoda za zbiranje je drugačna. Pa še nekaj za konec, to je zadnja točka pred odgovorom gospodu Koraju. Kot direktor agencije menim, da če ne želimo izgubiti interesa in pa sredstev držav članic, potem moramo napraviti dodano vrednost na nacionalni ravni še bolj prepoznavno. To je ena izmed ključnih prioritet naše strategijo, strategije, ki jo trenutno pripravljamo. Potem bo vprašanje gospoda Koraja in potem vprašanje gospoda Koelja. Najprej gospod Koelja, pravzaprav. Ne poznam konkretnih pojasnil, si ne bom ničesar razmišljal, moram vprašati kolege, osebe. Bi pa nekaj povedal. Podatki za HIV na portugalskem so zgodovinski, uh, ti podatki so zgodovinski, kar pomeni, da morda teh tveganih vrst ravnanja ni več toliko kot prej. Stvari se spreminjajo. Lahko pošljem pisni odgovor, ampak mislim, da je pomembno, da imamo programe, uh, Je pa marsikaj povezano z stopno tveganega ravnanja na portugalskem. Se je to ravnanje nekoliko zboljšalo, sploh med uživalci drog, ampak še vedno je bilo kar nekaj seropozitivnih ljudi in to so še, še vedno seropozitivni, torej so okuženi z virusom HIV. Ampak bom to poslal še v pisni obliki. Potem pa še gospod Koral. Ja, se gotovo si ne predstavljate, da bom rekel da ali pa ne pri tem vprašanju. Ampak kaj pa lahko povem? Kot prvo, Meni se zdi, da je ključno, da vse agencije predstavijo objektivne informacije o tem, kaj se dogaja po svetu, sploh za ZDA in pa za Urugvaj v tem primeru na drugačen način. Zato bomo imeli oktobra nov sistem alijat. Pa še nekaj, kar je tudi vloga parlamentov, evropskega in nacionalnih v New Yorku aprila, smo se ob robu dogodka pogovarjali o naslednjem. Če sedaj vidimo, da 15 ali pa 20 zvezdnih držav ZDA je legaliziralo in že zakonito proizvajajo kanabis, potem to seveda bo vplivalo tudi na druge politične opcije po Evropski uniji, pa tudi sicer že aprila v New Yorku je predsednik Kolumbije dejal, da sedaj on zelo težko reče, da v Kolumbiji ne morejo imeti legalizirane marihuane, ko pa to vendarle počnejo v ZDA. No, sam pa ne morem odločiti o tem, kaj se bo zgodilo z legalizacijo v Evropi. Je pa to pomembna razprava. Tudi mi bomo še vedno igrali svojo vlogo, upam, da bomo še boljši kot pa prej in bomo predvsem poskušali posredovati vse informacije, tako da bo razprava še bolj utemeljena. Hvala. Hvala lepa. Manjšo napako sem naredil. Komisiji bi še bil moral dati besedo. Se prečujem, gospod direktor. Imamo še malo časa, ker gospe Makovej še ni. Imate dovolj potrpljenja, morda, da prisluhnemo še komisiji? Prosim, komisija, čisto na kratko. Malo smo spremenili scenarij, torej. Prosim, komisija. No, no uh, Hvala lepa. Nič hudega. Hvala lepa direktorju agencije za vodne besede. Hvala lepa odboru za organizacijo te točke. Dve točke. Kot je Aleksis dejal na začetku, eh, je komisija sprejela 29. augusta nov predlog in ta predlog predideva, da bi naj spremenili pravno podlago agencije za to, da bi vključili tudi sisteme zgodnega opozarjanja in ocene tveganja kar je tako pomembno za ustrezno delovanje sistema. Kot veste, je ta predlog del kompromisa, ki ga je Libe pripravljen podpreti, zato da bi razrešili dolga vprašanja, vprašanja, ki se že dolgo rešujejo glede tega sistema in upamo, da bo Libe in parlamento podprl. Pomemben vidik tega je finančni del, videli boste, da komisija prvič v treh letih predlaga povišico za MCDDA približno za milijon evrov za obstoječe leto trenutne finančne perspektive. Resnično upamo, da bo parlament torej podprl, če bo potrebno predloge sprememb, ki bo komisija predlagala, tako kar se tiče zakonodajnega, kot tudi finančnega dela. Druga zelo hitra pripomba pa zadeva mednarodni vidik politike boja proti drugem. Resnično je pomembno, da imamo dvoj pristop na eni strani ukrepi v EU, na drugi pa mednarodni ukrepi. Strinjam se z gospod Gomeš o pomenu Kitajske, ki je partner za prihodnost, saj upamo tako, in moramo torej če se le da, z ustreznim dialogom to tudi podpreti. Imeli smo pogajanja v različnih organih, tudi znotraj ZN, imeli smo težke pogovore, kar se tiče smrtne kazni, kar se tiče smrtne kazni za zločine povezane z drogo. Vseeno pa je to država, ki ima nekaj značilnosti držav, s katerimi si želi EU intenziven dialog. Zato sedaj že smo v pogovorih o dialogu, saj kar se tiče strategije boja proti drogam. In to bi radi dosegli. Thank you. Thank you again to members who've stayed for this item and who are listening also. Hvala lepa. Hvala lepa, da ste prisluhnili tej točki. Se pričujem, da je komisija dobila besedo prepozno. Hvala lepa, gospod direktor Alexis Gozdel. Hvala lepa. Veliko proračunskih vprašanj je bilo, na katera morda nismo odgovorili prav podrobno, vendar pa dobro, o tem lahko govorimo kdaj drugič. Hvala lepa še enkrat tistim, ki ste sodelovali v delegaciji, v obisku agencije in prispevali k delu. Hvala lepa. So colleagues, um... Tako. Sedaj pa točka šest, predzadnja točka na našem dnevnem redu. To je okrepljeno preverjanje podatkov v ustreznih zbirkah podatkov na zunanih majah. Poročavka je Monika Makovej predstavila bo trenutno stanje v pogajanjih. Gospod Makovej, prosim. Um. Dear colleagues, I would like to remind uh, everyone that uh, this is the Hvala lepa. Naj vas spomnim, da je to predlog za spremembo šengenskega menjega zakonika, tako da bi države članice imele obvezo, da bi izvajale sistematičen nadzor podkovnih baz pri državljanih tretjih držav, pa tudi pri vseh osebah, ki imajo pospetok oseb, tudi, torej tudi za državljane EU, ko prehajajo zunanje maje. Zaenkrat smo imeli en politični trialog in veliko tehničnih trialogov. V tej fazi imamo oblikovanje kontroverznih političnih točk, za katere svet zaenkrat ni nakazal možnosti preboja in gre za večino, ki je blokiral svetu. Štiri točke. Prva. Izjeme za ciljni nadzor na mejnih, zračnih in morskih majah. To je bilo v prvotnem predlogu komisije. Besedilo, ki je bilo sprejeto v Libe, pa omogoča izjeme tudi na letališčih. Svet želi obdržati besedilo komisije in ne želi izjem za letališča. Zato so predlagali šestmesečno obdobje, v katerem bi vsa letališča uveljavila, je eh, pripravila opremo, ki jo potrebujejo in potem brez nadaljnih izjem, razen na kopenskih in morskih majah. Premika ni. Okopi so. Svet na svojih, mi na svojih. Drugič. Izjeme za ciljni nadzor, svet si, se strinja s pristopom komisije, da bi imeli točno opredelen nadzor glede podatkov, ki dobimo o posameznikih, samo na podlagi nesorazmernega pretoka, samo takrat, ko je tak pretok, da se to ne da rešiti drugače. To je edini primer, ko se lahko odrečemo sistematičnemu nadzoru, imamo samo ciljne preglede, ko pregledujemo samo posameznike, ki se zdijo sumljivi. Torej, besedilo velibe države članice, ko uporabljajo samo ciljni nadzor, ko ni sistematičnega nadzora ko je preveč prometa. Ampak tudi za nasplošno smo pa dejali v vsakem primeru. Torej, splošna formulacija je. Tretja točka, posvetovanje eh, z preverjanjem v ustreznih zbirkah podatkov. V Libe smo sprejeli besedilo, ki vključuje nacionalne baze podatkov. Medtem ko svet sledi predlogov komisije, in ustraje, ustraja na nacionalnih bazah podatkov kot del podatkovnih baz skupaj s šengenskimi, ki se jih lahko preveri. In zadnja samoukinitvena klauzula. V odboru Libe smo sprejeli predlog spremembe, s katero bi ta uredba avtomatično po petih letih uveljavitve prenehala veljati, svet odločno nasprotuje zaradi teh vprašanj smo dosegli zelo malo napredka v političnem trialogu. In mislim, da je čas, da povečamo varnost, upravljamo z nadzorom v naših mejah bolj učinkovito kot v preteklosti. In mislim, da je to to. Ja. Hvala lepa. To je lep zaključek. Morda ima kdo od kolegov še kaj za dodati. Hvala lepa. Um, Hvala lepa. Poročevalci v senci. Gospa Kodricka, prosim, poročevalka v senci za ELS, prosim. Uh, Hvala lepa. Naj se zahvalim gospe Makovej, komisijo in svetu za konstruktivno sodelovanje. Res je, imeli smo že kar nekaj sestankov na tehnični ravni, pa tudi en politični trialog. Med pogajanji smo imeli nekaj tehničnih in konceptualnih razlik. Še posebno, kar se tiče razlikovanja meja, ki bi naj imeli cen nadzor, uporabo podatkovnih pas in tudi uvedba samookojnitvene klauzule. Neka napredka je, vseeno, moram pa izpostaviti, da moramo najti konsens, kar se da hitro. Še prav posebno glede na nedavne teroristične napade. Seveda, glavno, glavna mora biti varnost državljanov in nadzor na mejah. ILS podpira učinkovite rešitve, ki bi omogočile tej uredbi uveljavitev na kratki rok. Kot TLS e smo pripravljeni sodelovati v tej smeri. Zato potrebujemo konstruktiven odgovor in upamo, da bomo kmalo dosegli dogovor, ki nam bo pomagal naprej. Hvala. Much, Hvala lepa. Barbara, še kdo? poročevalci v senci, poslanke in poslanci, drugače. Hvala lepa, gospa Makovej, za poročilo o trialogih. Prosim. Uh. Ja, še nekaj bi dodala. Popolnoma se strinjam s kolegico, da je to nujna zadeva in mislila sem, da bi to lahko sprejeli pred poletnimi počitnicami. Tako da bi tako parlament kot svet morala pokazati več prožnosti in pripravljenosti, da sprememo to uredbo, ki je zelo pomembna za varnost naših državljanov. Okay, thank you very much. Hvala lepa. Hvala lepa za pred to predstavitev trenutnega stanja. Sedaj pa točka 7. Evropska mejna in obaljna straža. ok koordinatorka ALS, e zanima me ali boste sprejeli, da, odlično hvala torej, Evropska mejna in obalna straža, poračevalica Artis Pabrix to bo prevzela Monika Holmajer koordinatorka ALS e gre za pregled popravka v skladu s členom 231 odstavek 3 poslovnika Evropskega parlamenta. Čisto na kratko, spomnili se boste, da smo glasovali na plenarnem zasedanju julija, neposredno po sklepu pogajanj trialogu. To je zahtevalo pregled popravka, s katerim se ukvarjamo danes. Poročevalca gospoda Pabriksa žal danes tukaj ni, bo pa prevzela dosje gospa Holmajer. Veseli me, da je tu. Tako da prosim, Monika, beseda je kar vaša. Hvala lepa, da ste. Mm -hmm skočili. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Artis Fabriks lepo pozdravlja, žal ne more biti tukaj, zato imam čast na kratko prebrati to, kar je zapisal. Poročevalec bi se najprej rad še enkrat zahvalil vsem poročevalcem v senci, svetovalcem, sekretarjatu in pravnikom lingvistom za odlično upravljeno delo pri tem nujnem dosjeju. Oči so operjene v nas, vsi smo pod velikim pritiskom, skušamo pripraviti to zakonodajo še pravočasno. 6. julija, kot veste, je Evropski parlament podprl Evropsko mejno in obaljno stražo. Uredbo za to področje, vendar pa zaradi nujnega značaja tega doseja je bilo besedilo samo v političnem delu besedila. To je običajna praksa, ko je Časovni okvir prekratek, da bi imeli običajen postopek pravnega pregleda. Po parlamentarnem glasovanju so pravniki lingvisti pregledali besedilo in ga ustrezno pravno uredili. Poročevalce je zadovoljen z delom pravnikom lingvistom in mislimo, da je popravek ustrezen in pravilen tudi na, glede na politični dogovor. Sedaj pa mora komisija zagotoviti, da bomo začeli hitro delovati in imeli logistiko in človeške vire, da bomo lahko spomnili naše obveze, pa tudi države članice. Toliko strani Artisa Pabriksa. Hvala lepa še enkrat vsem kolegicam in kolegom, ki so bili vključeni, pa tudi sekretariatu Libe in vsem odeleženim stranjem. Hvala lepa, Monika. Hvala lepa še enkrat, da ste tu, da lahko zaključimo s to pomembno točko. Naj povem, kolegice in kolegi, da moram prebrati tole besedilo za zapisnik po posredovanju Monike. Moram dejati, da če ne bo govora v odboru, lahko smatramo, da je popravek, ki je predstavljen danes, popravil napake na zadovoljiv način in obvestil bom plenarne službe o tem. Potem bo popravek napovedan na plenarnem zasedanju po 231. členu stavku 3. Podpis bi naj bil v Strasburgu 14. oktobra in objavili bi naj to 16. septembra. To bo torej na plenarnem zasedanju naslednji teden. Hvala lepa še enkrat, hvala lepa Monika, hvala lepa kolegicam in kolegom za to, za to da ste počakali na to izjavo. To je zaključek točke 7. Osma točka razno, če ni nič, potem je naslednji sestanek 12. septembra od 19. do 22. ure. To bo predstavitev kandidata za komisarja za varnostno unijo, Sir Juliana Kinga. Hvala lepa. Zaključek sestanka.